pravicah. Poročevalka je gospa Forenca, prva poročevalka. Govorili pa bomo tudi o družbeni odgovornosti podjetij, kjer je poročevalka gospa Begin. Najprej bom predal besedo obema poročevalkama, gospe Forenci, gospe Begin. Gospa Forenca, beseda je vaša za štiri minute. Izvolite. Eh, e Hvala lepa, gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi. Gospa komisarka, gre za povezavo med trgovinsko strategijo ter socialnimi in okoljskimi pravicami. Izjava komisije je precej jasna, gre za zavezujoče eh, določbe na področju človekovih pravic, pa gre za eh, stvari, ki jih ne moremo prepuščati gospodarskemu eh, položaju, da pa ugotavljamo, da prihaja do Eh, velikih razlik med eh, govoričenjem o človekovih pravicah in konkretnimi situacijami. Morali bi navesti nekaj konkretnih ukrepov, kako preko trgovinske politike eh, zagotoviti celovito spoštovanje človekovih pravic. Ne moremo se delati, da tega ni. Brexit vidimo tudi pri drugih eh, državah eh, oziroma pri prebivalcih drugih držav, ki so naveličani in tukaj vidimo neko cezuro, ki je lahko nevarna tudi na področju trgovinske politike. To lahko močno vpliva na državljane Evropske unije. sploh človekove pravice, socialne pravice in okoljske pravice, je treba upoštevati tudi v trgovinski politike. Tukaj naj povem, da se mi zdi napačno, da eh, pri CETI nismo vključili nacionalnih parlamentov. To pomeni manj demokracije, manj participacije. Evropska unija je zelo močna v svetovni trgovini veliko izvažamo v svet. Zato pa mora Evropska unija igrati pomembno vlogo, vodilno vlogo pri zaščiti pravic. Iz tega razloga moramo tudi ukrepati proti negativnim posledicam globalizacije. To velja za mednarodni vidik, kot tudi za položaj znotraj posameznih eh, držav. Mednarodna politika ne sme eh, slediti samo eh, dobičku, temveč upoštevati tudi socialne, okoljske in človekove pravice. Prvič so se v odboru za, za zunanje trgovino ukvarjali z to vrstnimi vidiki. Pomislimo samo na poročilo z določbami glede izvajanja evropske trgovinske politike. Tukaj je šlo za zelo težavno delo, za sodelovanje med različnimi poročevalci v senci udeležbo različnih odborov. Še posebej bi spostavila potrebo po zakonodajni koherentnosti. Politika Evropske unije mora biti v skladu z politikami oziroma za socialno in tudi okoljsko politiko. Potrebujem tudi ustrezno oceno učinkov, tako da bomo spoznali posledice. Poleg tega pa bi morali poštevati tudi eh, spolni vidik oziroma vidik spola. S tem bi zaključila. Hvala lepa, gospa Forenca, gospa Begin, pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. V tem parlamentu imamo občutek, da je mednarodna trgovina sama sebi namen, ampak trgovina ni samo sama sebi namen, gre za orodje za doseganje drugih ciljev. Trgovina je eh, vzrok in je posledica tega, kar potrebujemo za doseganje ciljev. Evropska unija je ena najmočnejših eh, izvoznih sil, zato si moramo prizadevati za spoštovanje prvic naših državljanov in državlja, državljanov po vsem svetu. In to je tudi cilj tega poročila. Tukaj sem ponosa, da nam je skupno uspelo oblikovati mednarodno trgovino bolj učinkovito, bolj transparentno in bolj pošteno. Pričemer smo poštevali različne ukrepe v korist malih in srednjih eh, podjetij. Mala in srednja podjetja so zelo pomembna, ne samo velik, velika gospodarska podjetja. Tudi MSP eh, lahko prodirajo na nove trge v Avstralijo, Novo Zelandijo, Afriko, južno od Sahare, naprimer, vidimo, da je možno izvajati politiko, ki omoga, omogoča upoštevanje pravic eh, tudi tistih, ki niso v tako dobri situaciji. Tako da je treba v trgovinske sporozume vključiti vse minimalne pogoje. In zato se moramo že vnaprej ukvarjati z vključevanje tovrstnih elementov. Če se vprašamo o trgovanju s Kitajsko, seveda da, pri čemer pa je seveda treba vključiti določbe za boj proti ponarejanju izdelkov. Zagotoviti moramo takšno trgovino, ki bo spoštovala načela trajnostnega razvoja. danes se marsikaj proizvaja v verigi, zelo redko je samo ena država vključena v celotno proizvodno nekega izdelka. To je bi treba upoštevati. Poleg tega se treba prizadevati za boj proti delo otrok in izkoriščanju delojemalcev ter izboljšanje pogojev, delovnih pogojev, pa tudi pogojev pri vzreji živali. Sprejeti moramo zavezujoče ukrepe povezane z ostrimi kaznimi za tiste, ki se ne držijo teh eh, določb, kar moramo uveljaviti tudi v Evropskem parlamentu. Velike priložnosti, ki jih trgovina nudi, morajo temeljiti na eh, varstvo okolja, potrošnikov. Zato moramo zadeve utemeljiti na v ustreznih sistemih. Potrošniki morajo imeti tudi dostop do široke palete izdelkov, za vse pa potrebujemo bolj razumljivo in transparentno zunanjo, poli, zunanjo trgovino, ki jo bodo razumeli tudi potrošniki. Pri tovrstnih pogajanjih pa jih morajo vključiti tudi parlament. Možnosti je nekoliko, je vedno več. Govornico so zdaj upočasnili. Če pa ni vklopil mikrofon, tolmačenja sploh ne bo. Move. On the right or on the left? Yeah, ja, Next yeah, ja. yeah. Thanks. Quindi ri, ricomincio. Per finire, i nuovi media hanno moltiplicato. C'è. Eh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 lahko upoštevamo, bolj neposredno upoštevamo potrebe najpomembnejših deležnikov, to so državljani. Takšni ukrepi so tudi koristni pri izvajanju neposredne demokracije. Hvala lepa vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa, gospod Bedin. Zdaj pa v imenu Evropske komisije. Gospa komisarka Malmström, hvala lepa predsednik, eh, gospe in gospodje. Najprej bi se zahvalil odboru INTE, predvsem poročevalkam gospe Fiorenci in eh, gospe Begin za pomembno delo, ki ste ga pravi pri pripravi teh poročil. Eh, trajnostna trgovinska politika je področje, kjer Evropski parlament in Evropska komisija delijo eh, interes eh, in angažiranost. Trgovinska politika za strategijo trgovina za vse se ukvarja z tem načelom v samem jedru. Se povdarja, da pri trgovini ne gre samo za gospodarsko rast, temveč tudi za obrambo vrednot, ki si jih delimo. Socialna pravičnost, okoljski standardi, človekove eh, pravice, socialne pravice. Leta 2010 eh, je Evropski parlament na tem področju sprejel že tri resolucije. Najprej uvedba eh, poglavja iz poglavi o trajnostnem razvoju v vse trgovinske sporazume, eh, spoštovanje človekovih pravic, vključno z spolom, v oceno očinkov in potem sprememba eh, sistema splošnih preferencijalov, vključno z upoštevanje trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja. Poleg tega sodelujemo z ključnimi akteri v državah, kjer je bila eh, situacija problematična, naprimer v Bangladešu podpiramo Eh, pozitivne poslovne prakse pri velikih eh, podjetjih. Prav tako se ukvarjamo z sprejemanjem eh, smernic za mednarodno trgovino. Evropska unija je vodilna pri upoštevanju eh, trajnostnega vidika pri svojih eh, trgovinskih sporazumih, kar eh, priznavajo tudi mnoge organizacije. Ampak biti vodilni ni dovolj, še veliko dela nas čaka. Zato smo si postavili neke prioritete, učinkovito izvajanje poglavi o trajnostni politike, boljša povezanost z razvojno pomočjo z upoštevanjem agende 2030, eh, potem vključevanje dobavnih eh, verik eh, in potrošnikov kot del skupne strategije. Nova strategija povdarja pomen za spodbujanje gospodarske rasti kot tudi vrednot, trajnostni razvoj, dobro upravljanje in tako naprej za našo domovinsko politiko, smo si določili, da bomo bolj opoštevali naše prioritete, ne samo pri izdelkih, ampak tudi pri storitvah. Sveda trgovina ključnega pomena tukaj gre za najpomembnejši dostop do mednarodnega trga, pri čem režimo spostaviti koherentnost med trgovino in drugimi evropskimi politikami, kjer komisija poskuša integrirati različna področja politik, pravice delavcev, razvoj, sodelovanje s partnerskimi državami, vključno z poglavji o trajnostnem razvoju vseh naših eh, trgovinskih sporazumih. Zelo se veselimo, da Evropski parlament potrdil multilateralni pristop in eh, načela STO-ja. Strinjamo se, da je liberalizacija trga najboljša in najbolj pravična, če je to mogoče doseči. Eh, podpiramo tudi prizadevanja Evropskega parlamenta za uravnotežen eh, razvoj, ker moramo upoštevati različne vidike, sploh na področju kmetijstva, kar bomo upoštevali pri naših pogajanjih. Prav tako se zavedam, v kakšni situaciji je. Eh, kitajska komisija trenutno analizira različne možnosti glede obravnave eh, Kitajske pri protidampinških eh, preiskavah in s tem se bom kvali tudi v naslednjih tednih. In končno, poziv Evropskega parlamenta za večjo recipročnost pri javnih naročilih smo si dobro zapisali. To bomo še posebej upoštevali pri oblikovanju mandatov in v pogajanjih eh, prostotrgovinskih sporazum, tako da bi tudi zagotovili bolje enakovredne pogoje pri javnih naročilih. Najlepša hvala za eh, ti poročili, ki zanimata zelo pomembne komentarje. Zelo veliko smo že naredili oziroma je komisija že eh, opravila. Seveda pa lahko naredimo še več in se že veselimo sodelovanja z vami tako da bi dobili čim bolj učinkovito trgovinsko politiko, ki bo hkrati trajnostna in odgovorna. Najlepša hvala. Tak, thank you. Hvala lepa. V imenu prvega odeleženega odbora, gospa Kodilevi Kristalt Rovol, ki pa je, eh, kot je videti, ni v dvorani. Potem smo pri odboru deve Marija Dolores Kodilevi. Lola Sánchez Caldente. En un minuto, próximo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Malmström. Mnoga podjetja. ostajajo nekaznovana, če kršijo eh, pravila, kar ni prav. Politika mora biti koherentna sploh pri mednarodni trgovini. Prav tako pa je treba eh, spoštovati eh, določila Združenih narodov glede neutoljivih pravic posameznikov, tako da ustvarjamo politiko, ki je namenjena ljudem pri čemer seveda potrebujemo zavezujoče pogodbe, tako da bodo podjetja spoštovala socialne in okoljske pravice, kot tudi človekove pravice. Evropska unija mora v tem smislu podpreti delo združenih narodov. To vrstne določbe, klauzule v eh, prostotrgovinskih sporazumih je trenutno nezadoščajo. Če si vzamemo na primer Mehiko, države ne nosijo nobenih posledic v primeru kršitev Eh, teh eh, določb. Zahtevamo nekaj načelnega in sicer, da mednarodna podjetja, multinacionalke spoštujejo tudi človekove pravice, socialne in okoljske pravice. Pa Eva. Now, uh, eh, signora deputada, sorry. Naslednji žival Pimenta Lopez. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Cenimo prizadevanja poročevalka, sploh ko gre za spoštovanje pravic eh, delavcev in vloge mednarodne organizacije za delo. Ne smemo pozabiti, da je socialna odgovornost nekaj, kar morajo izvajati tudi velike finančne korporacije. Sveda pa je treba te upoštevati tudi pri kolektivnih pogajanj, kar je zelo težavno v tretjih državah, je treba poskrbeti za to, da premagamo socialno diskriminacijo. Evropska unija se mora boriti proti to vrstni eh, praksi. v Lizbonski pogodbi piše tudi trgovinska politika, vendar pa ni moč sprijemati trgovinskih sporazumov, brez da bi upoštevali potrebe državljanov. Hvala lepa. Gospa Sajfi iz odbora AFED. Madame la commissaire. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Rada bi se zahvalila poročevalki gospe Forenci za dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Od leta 2010 smo naredili veliko napredka v eh, komisiji in eh, trgovina je še vedno pomemben del eh, dela na dvostranski ravni in večstranski ravni, kar se tiče spoštovanja človekovih spravic in socialnih in okoljskih standardov klauzule o človekovih pravicah v trgovinskih sporazumih, eh, poglavja o trajnostnem eh, razvoju, ki so zavezujoča in eh, druge ukrepi komisije morajo biti okrepljeni v prihodnosti. Zato moramo pozvati Svetovno trgovinsko organizacijo, da spreme dodatne reforme na tem področju, v področju socialnih in okoljskih standardov še posebej moramo paziti na uh, sistem GSP, sistem tarifnih preferencialov. Sprejeti je treba določene uh, ukrepe, naprimer uh, eh, dotaknila bi se rada pak ta o uh, trajnosti, ki je bil sprejet po uh, nesreči v rani plazi. Komisija mora nadaljevati s to politiko uh, socialne odgovornosti, oziroma družbene odgovornosti podjetij in razširiti eh, delovanje in sodelovanje s, s trgovinskimi partnerji. Komisija mora čimprej pripraviti zakonodajni predlog, ki eh, bo odpravil delo otrok in prisilno delo. Rada bi spostavila še ustrezno izvajanje sporazumov in zavez, ki so bile sprejete. Vse skupaj mora biti pregledno. Parlament mora imeti vedno eh, večjo vlogo pri eh, procesu spremljanja. Kar se tiče trgovinske strategije, Unija bi se rada zahvalila gospe Begin za njeno delo. Spoštovati je treba duh eh, vzajemnosti in vzajemnega sodelovanja, ki mora biti v sami srčiki trgovinskih odnosov Evropske unije eh, in tretjih partnerjev. Potrebujemo ustrezne sisteme za eh, kmetijske proizvode, naprimer. Eh, poleg tega bi eh, rada spomnila kot predstavnica odbora AFET, da moramo s trgovinsko politiko zaščititi in spodbujati k zaščiti eh, vrednote Evropske unije. Zato spodbujamo komisijo, da izboljša komunikacijo z državljani in okrepi dostop do dokumentov. Uh, Najlepša hvala, gospa poslanka. Sedaj pa v imenu odbora. Deve gospod Zahradil. Den. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovanjem do kolegov in kolegic iz drugih političnih skupin, nažalost ne morem prižgati eh, zelene luči eh, nečemu, kar se mi ne zdi ustrezno. Preveč politiziramo eh, trgovinsko agendo človekove pravice in trgovina niso dva eh, kontradiktorna eh, elementa, ampak sta ta elementa povezana med sabo. S tem zagotavljamo rast, s trgovino raz, zagotavljamo rast in s tem spodbujamo k razvoju eh, človekovih pravic, delovnih pravic in eh, socialnih pravic. Zato menim, da moramo naše partnerje obravnavati kot eh, partnerje, eh, ki imajo enake pravice kot mi. Takšna obravnava bo zagotovila ustrezno podlago za nadaljni dialog in sodelovanje. Rad bi izpostavil prostotrgovinski sporazum, ki je bil pred kratkim eh, sprejet in to je sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom. To je dober primer to vrstnega pristopa. Po mojem mnenju potrebujejo države razvoja socialne eh, Eh, standarde, standarde eh, dela in razvojne standarde, ki odražajo njihovo raven eh, socialnega razvoja. Vsake zahteve po zavezujočih ukrepih, kar postaja vedno bolj priljubljeno v tem zboru, pomenijo, da bomo s tem tem državam škodovali. To je kontraproduktivno. To pomeni tudi, nekakšen izvoz protekcionizma eh, z naše strani. Tega ne morem podpreti. Hvala. Eh, Dekuji, pane poslanec Zahradil. Najlepša hvala, gospod Zahradil. V imenu odbora IMKO, gospod eh, Johim Šuster za minuto. Ja, prezident, mene... Gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi, za novo trgovinsko strategijo komisija pravi, da spodbuja trgovino na osnovi vrednot, eh, vendar pa tega doslej še ni popolnoma izpolnila, če tudi ima jo trgovinski sporozumi zdaj poglavje trajnostnem razvoju z pravicami delavcev, ampak ta poglavje so preslabo formulirana, pogosto manjkajo eh, mehanizmi za reševanje sporov. In če so pogoji dobro formulirali, potem realnost eh, kasneje odstopa od eh, realnosti oziroma realnost odstopa od sporazuma oziroma tega, kar piše v sporazumu. Zato bi se morali prizadevati za izvajanje in ratifikacijo osmih načel eh, mednarodne organizacije za delo in za aktivne ukrepe proti kršenju pravic delo eh, jemalcev pri kolektivnih pogodbah ne sme prihajati do zmanjševanja socialnih in delovnih pravic delojemalcev. E, poleg tega se treba dogovoriti za ustrezno vlogo predstavnikov delojemalcev, predvsem sindikatov. Hvala lepa, gospod Šuster. E, Gospa poslanka Imakulada Rodriguez Pinero Fernandez je naslednja nacionalismos y populismos amenazan los pilares de la sociedad. Najlepša hvala. Populizem grozi stebrom demokratične družbe Evropske unije. Jasno se moramo odzvati na to vrstne pojave. Potrebujemo boljšo Evropo, več Evrope. Trgovinska politika mora biti sprejeta v družbi. Državljani morajo videti, da trgovina izboljšuje njihova življenja, s tem zagotavljamo spoštovanje socialnih standardov, okoljskih standardov, človekovih pravic in vse to mora biti zavezojoče, vse to moramo vključiti v pogajanja o trgovinskih sporazumih. Ampak trajnostnih ciljev ne moremo imeti, če uh, nimamo ustreznega sistema spremljanja in ocenjevanja v poročilu gospe Begin eh, piše, da obstajajo določene vrzeli v besedilu komisije. Zagotavljati moramo enakost med eh, spoloma po svetu, zagotoviti moramo tudi ustrezen dostop MSP-jev do priložnosti na trgu. Uravnotežiti moramo industrijsko in trgovinsko politiko. Mislim, da nas čaka še veliko dela eh, do trenutka, ko bomo imeli pravično trgovino za vse. Hvala obema poročevalkama za upravljeno delo. Najlepša hvala. V imenu odbora IMKO, gospa Haransova. Najlepša hvala, gospa komisarka, gospod predsedujoči. Kaj mi pričakujemo od eh, nove trgovinske politike? To ne sme biti več eh, starega. Uh, dela, več eh, business as usual. Vedno več je eh, tistih državljanov, ki eh, jih je strah takšnih trgovinskih sporazumov. Najti moramo nove načine komuniciranja o teh vprašanjih, tako da bomo lahko reševali pomisleke državljanov. To pomeni, da moramo reči ne protekcionizmu. Prizadevati si moramo za trgovino, ki je pravična in odgovorna. Prepričana sem, da lahko ustrezno izvajanje uh, te strategije začnemo z inventorjem uh, eh, vseh trgovinskih sporazumov. Te, eh, zaradi tega je treba v komisiji temu nameniti ustrezne človeške vire. Evropska unija očitno ni Eh, resna, kar se tega tiče, glede na to, da nekatera pogajanja trajajo celo 12 ali pa 15 let. Potrebujemo jasne prioritete in na to moramo doseči naše cilje. Sama menim, da obstajajo tri ključne področja za našo trgovinsko politiko. Prvič, spodbujati eh, moramo k digitalni razsežnosti trgovinske politike, zagotoviti moramo ustrezne ukrepe v eh, sektorju storitev, Obenem pa moramo našim podjetjem, še posebej MSP-jem, dati ustrezne priložnosti na trgu. Gospa komisarka, uspeh naše trgovinske politike se bo meril glede na to, kako lahko naša podjetja dostopajo do tujih trgov in kako se lahko eh, odzovemo na njihove vsakdanje težave. Najlepša hvala. V imenu odbora Agri, gospa Ester Heranskarsija. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalkama za poročili. Kmetijstvo je izjemno eh, pomembno področje, še posebej eh, tekom pogajen o mednarodnih sporazumih. Takšni sporazumi lahko prineso veliko dobrega, lahko pa škodijo nekaterim eh, občutljivim kmetijskim sektorjem. Ravno zato potrebujemo ustrezne klauzule o izjemah, ali pa paljativne ukrepe. Poglejmo si naprimer sadje in eh, zelenjavo. Ta sektor je zelo občutljiv. Kmetijstvo je predmet pogajanj s tretjimi državami. Nočemo, da se nam zgodi isto, kot se nam je zgodilo v preteklosti. Potrebujemo eh, enakovredne odnose. Potrebujemo popolno vzajemnost, če je to mogoče, kar se tiče naprimer sanitarnih ukrepov. rada bi izpostavila tudi pomen eh, ustreznega delovanja na tem področju za podobo eh, Evropske unije. Zaščititi moramo geografske označbe in druge tovrstne eh, označbe. Še posebej to velja za sektor kmetijstva. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Uh, v imenu ELS, gospod Vajvenca, izvolite. Tri zadeve bi rad izpostavil. Prvič, ne strinjam se s trditvijo, da je prosta trgovina uh, vedno dobra za Evropsko unijo, da ustvarja uh, delovna mesta in rast. Nisem proti trgovini kot takšni, ampak ni mi všeč, kako lahkotno so sprejeli trditev, da je prosta trgovina eh, dobra eh, sama po sebi. Drugič, naši državljani, naši voljivci ne poznajo dobro naše trgovinske politike v Evropski uniji, kar pomeni, da naša trgovinska politika ne more biti učinkovita. Zunaj Bruslja ljudje in podjetja. Eh, našo politiko, naše ukrepe spoznajo prepozno, da bi lahko vplivali na njo. Eh, in zato jih moramo ustrezno obveščati o naših pobudah, tako da bodo lahko sodelovali pri oblikovanju teh pobud in ukrepov. In ne na zadnje, še tretja točka. Potrebujemo mehanizem, s katerim bomo lahko eh, merili sodelovanje različnih trgovinskih eh, organizacij v tem, na tem področju. Tako da bomo lahko zagotovili, da ta združenja, ki predstavljajo industrijo, dejansko zagotavljajo in spoštujejo interese naše industrije. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov. Gospod David Martin, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skupina SND pozdravlja. Uh, sporočilo komisije o trgovini za vse, o prehodu na trgovino na podlagi vrednosti. Ampak besede eh, gredo zlahka z jezika, sedaj so potrebni ukrepi. Treba je zagotoviti, da bomo te eh, vrednote dejansko spoštovali. V nekaterih pogojih lahko trgovina zagotovi eh, delovne, eh, delovna mesta in rast obeležili smo naprimer petletno obletnico sporazuma s Korejo, eh, trgovina se je povečala za eh, več kot 50 odstotkov. To je velik dosežek in naša podjetja, naši delavci so veliko pridobili s tem. Ampak, kot je dejal prejšnji govornik, trgovina ne prinese vedno eh, prednosti za vse. Ravno zato je treba zagotoviti, da uh, pozitivne rezultate požanjejo uh, Eh, številni ljudje, kar najštevilčnejši ljudje. Izpostaviti je treba tudi eh, sklad za prilagoditev globalizaciji. Eh, ne smemo dovoliti, da ljudje izgubljajo zaradi te trgovine. Naša skupina si je vedno prizadevala za ustrezno uporabo vzvoda trgovinske politike in zato pozdravljamo sklep, eh, sklice na eh, trajnostni razvoj človekove pravice, pravično in etično trgovino in boj proti korupciji in utaji davkov. Z tega vidika v poročilu pravimo, da moramo razvojna poglavja in trgovinska poglavja ustrezno izvajati v prostotrgovinskih sporozumih obene moramo spremljati izvajanje teh eh, poglavi v tretjih državah, s katerimi sklepamo eh, sporazume. Pri tem ne smemo škodovati večstranskega trgovinskega sistema. Za nas je STO še vedno prioriteta, ker zagotavlja, da lahko najrevnejše države uporabijo liberalizacijo trgovine in da eh, s tem dostopajo do mednarodnih trgov, dostopajo do trgovskih poti po svetu. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine EKR, gospa McClarkin, za minuto in pol. Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalki za njeno podporo za to strategijo eh, in za prostotrgovinske sporazume, ki jih eh, podpira. Gre za eh, razvoj globalnih trgovinskih odnosov trgovina s tem zagotovi dobrobit za državljane. Sama bi raje videla še nekaj več rdečih eh, linij in dodatnih elementov, ampak mislim, da je nasplošno ta eh, tekst korak v pravo smer. Veseli me, da govorimo tudi o dostopu do javnih razpisov, o naložbah, eh, da besedilo govori tudi o regiji eh, Eh, Latinske Amerike, o tem, kako lahko naši MSP-ji dostopajo do eh, tega trga. Porajajo se še vedno določ, določeni pomisleki, naprimer eh, protekcionistični uh, ukrepi, kar se tiče uh, nekmetijskih uh, proizvodov in tako naprej. Vse to je primer protekcionizma in upam, da se bomo na to odzvali uh, obramno. Uh, zdi se mi, da bo to škodilo uh, odpiranju trgov eh, in našim trgovinskim odnosom. Potrebujemo eh, pozitivno, ambiciozno, liberalno eh, trgovinsko politiko, tako da se v sporazumih ne bomo zgolj pogajali, ampak jih bomo tudi ratificirali in izvajali. Tako lahko Evropska unija pokaže, da je resna, kar se tiče zagotavljanja delovnih mest in rasti. Hav. Najlepša hvala, gospa McClarkin. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Mariče Šake. Za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Trgovina je vedno pomembnejši element številnih eh, instrumentov Evropske unije za zunanjo politiko. S tem lahko uporabimo vzvod eh, globalnega trga na globalni ravni. S tem lahko zagotovimo eh, spoštovanje ustreznih pravil in visokih standardov, ki so dobri za ljudi, okolje in planet države, kakršna je Kitajska ali pa uh, zalivske države, ne spoštujejo vedno takšne odprtosti kot uh, mi. Zato je spoštovanje tovrstnih standardov uh, ne luksus, ampak nuja. Jasno je, da državljani uh, pričakujejo tovrstno uh, strategijo, kot jo je predstavila komisija. Vedno bolj se zanimajo za vprašanje trgovine države članice, vlade držav članic, pa tudi poslanci in poslanke uporabljajo eh, vzvod našega gospodarstva na globalni ravni, zato da se lahko na to ustrezno pogaje. Upam, da bodo vsi ti akteri, tudi nacionalni parlamenti, še naprej igrali aktivno eh, vlogo pri tem. Prelahko je eh, s prstom pokazati na Bruselj, češ da Bruselj odloča o trgovinski politiki in eh, Bruselj odloča o preglednosti dokumentov. Ampak mi vedno znova zahtevamo od držav članic, da sodelujejo pri tem procesu. Sodelovati moramo z ljudmi, narediti moramo eh, to, kar eh, moramo, ampak tudi trgovinski ministri ter parlamenti na nacionalni ravni lahko eh, pomagajo, lahko pokrijejo nekatere sektorske ukrepe. Politiko je treba oblikovati na nacionalni ravni. Ko bomo vsi odigrali svojo vlogo, ko bomo vsi sodelovali, bomo s tem zagotovili eh, preglednost, eh, dosegli bomo naše cilje, glede na to, kakšne smo si zadali, ne zgolj v Evropi, ampak tudi na globalni ravni. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE NGL, gospod Helmut Scholz za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Najkasneje z evropskimi razpravami o TTIP-u, TCC je mednarodna trgovina prišla v zavest državljanov, zato lahko to skupno razpravo samo pozdravim. Komisija je pripravila zelo zahteven delovni program in tudi dolgo ročno strategijo za delo v prihodnih letih, kar je zelo dobro in čas, da Evropski parlament opravi svoje delo. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so si prizadevali za pripravo poročila. Eh, s kolegico Furinco je pripravljeno poročilo glede tega, kako lahko Evropski parlament prispeva eh, k spoštovanju človekovih pravic, eh, socialnih pravic, okoljskih pravic ter družbeno odgovornostih podjetij. In, koliko se to upošteva in se je upoštevalo v preteklosti in naj bi se upoštevalo v prihodnosti. Obe poročili sta med seboj no, tesno povezali. QNGL ima svoje vrednote gospodarske in socialne pravičnosti. Naš eh, predlog eh, lasne resolucije smo še enkrat predstavili, zaradi tega, ker eh, poročilo pošteva določene aspekte naših predlogov. Seveda pozdravljam, da tudi Evropska komisija navaja načela spoštovanja tovrstnih pravič, še vedno pa gre predvsem za dobiček velikih multinacionalnih podjetij na področju eh, storitev, kot tudi na finančnih trgih Evropske unije, ki služi na račun eh, preostalega sveta in eh, se spodbuja tudi dobiček malih in srednjih podjetij v Evropi. Zato bi morali vse kolegice in kolegi in tudi komisija, kot tudi svet, resno sprejeti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 vprašanju socialnih vrednot in socialnih pravic, kar se tiče eh, pogajanj o trgovinski politiki in tako naprej. Ampak priložnosti, ki jih eh, ponujajo davčne oaze, ne smemo mešati s socialnimi standardi. Moje vprašanje je naslednje. A se vam zdi, da bi morali na davčne oaze ne pozabiti, ampak eh, jih prepovedati. Nekaj držav članic ima takšne davčne oaze. Gospod Šolc? Uh, Popolnoma upravičeno. Lahko se samo strinjam z vami, da je treba izsušiti davčne oaze, zato pa potrebujemo enotno politiko v gospodarski politiki oziroma pri prizadevanjih eh, za skupno gospodarsko politiko ne smemo izpustiti mednarodne trgovine. Seveda moramo oboje povezati, pogledati pa si moramo tudi, eh, katera podjetja izkoriščajo davčne oaze. Zato je to tudi pogoj za zagotavljanje socialnih standardov, če smo pošteni. Nijem več časa, ampak kasneje se lahko pogovarjamo naprej. Najlepša hvala v imenu skupine zelenih. Gospa Ska Keller za minuto in pol. Najlepša hvala in hvala tudi obema poročevalkama za dobro sodelovanje. V skupini zelenih menimo, da je trgovina lahko pomemben instrument eh, za razvoj, za človekove pravice, za varstvo okolja. Lahko je dobra politika, ker ima potencial, ampak tega potencijala ne izkoriščamo. Ravno obratno, trgovina. Eh, namreč v tem trenutku poveča neenakost eh, in vodi k revščini. In to je treba spremeniti. Vaša strategija, gospa komisarka, je po mojem mnenju korak v pravo smer. Ampak sedaj moramo iti onkraj lepih besed o človekovih pravicah in vrednotah. Lotiti se moramo izvajanja in zato potrebujemo zavezujoča pravila. Tudi zavezujoča pravila. Komisija pa predlaga trgovinske sankcije zoper, držav, eh, zoper države partnerice, ki ne sprejemajo migrantov. Namesto, da bi torej pomagali državam, jih sankcioniramo, ker eh, nimajo ustrezne migrantske politike. In to je napačna pot naprej. Trgovinska politika ne sme prispevati k neenakosti. Eh, s trgovino moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje razvoja. Uskladiti moramo te politike tako v Evropi, kot tudi v tujini in to na obeh straneh. Hvala. Bardzo, pos... Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kristofer Fjellner. Izvolite. Nam, o, o, ningen... Najlepša hvala, gospod predsedujoči spet bi vas rad eh, spomnil na realnost. 19 odstotkov svetovnega BDP To je sedaj 30 eh, odstotkov BDP-ja. Osemintrideset odstotkov svetovnega eh, prebivalstva je živelo v revščini, sedaj smo to zmanjšali na 10 odstotkov. Ampak vzročne povezave tukaj ni. Ne moremo reči, da je trgovina edina, ki zagotavlja pot iz revščine. Pomembno je, tako, je to, kako se trgovina razvija in kako pripomore k razvoju. Nažalost imamo sedaj veliko protekcionizma skoraj 3800 primerov eh, protekcionističnih ukrepov imamo. Od leta 1995 naprej, nekje do leta 2008, smo razpolovili 19 odstotkov na 10 odstotkov, ampak eh, od takrat naprej sprememb ni bilo. Zato je trgovinska politika tako eh, pomembna. Spremeniti moramo razvoj dogodkov. Upoštevati moramo vse pomembne teme, boriti se moramo proti eh, oviram za trgovino. Zagotoviti moramo lažjo izmenjavo podatkov. To mora biti eh, cilj, za katerega si prizadevamo. Ne smemo počivati na lastnih lovorikah. Vsi v tem parlamentu si želimo eh, si želijo več trgovinskih ovir, ampak to bo stalo uh, tretje države. Ljudje bodo izgubljali življenja. Najlepša hvala, gospa uh, Curtin Darling. Najlepša hvala, gospod predsedoči, gospa komisarka. Referendum v Združenem kraljestvu je pokazal, da je strah globalizacije, zato ker eh, ne pridobijo vsi z globalizacijo. Uh, pogosto se s prstom kaže na Evropsko unijo. Po mojem mnenju lahko naredimo več za pravičnejšo z, eh, trgovino. Zagotovimo lahko eh, ustrezne trgovinske odnose, eh, s katerimi bomo okrepili razvoj doma in eh, s katerimi bomo pomagali eh, državam v eh, razvoju, da se razvijajo. Rada bi spostavila pet elementov, ki jih je treba zagotoviti. Prvič, sodelovanje sindikatov in civilne družbe moramo formalizirati. Več odgovornosti morajo imeti nevladni akteri. Naprimer, eh, pritožbe glede kršenja pravic delavcev lahko ulagajo eh, pri komisiji. Drugič, zagotoviti je eh, treba ustrezno odgovornost na Eh, podlagi političnega dogovora, naprimer o konfliktnih mineralih in o zakonodaji Evropske unije. Tretjič, zagotoviti moramo spoštovanje eh, strokovnih ekspertiz. Eh, resno jih moramo jemati in sprejemati v pravem času, tako da lahko vplivajo na pogajanja. Četrtič, uporabljati moramo spodbude, pa tudi sankcije, če je to potrebno. Odpraviti moramo, naprimer, privilegije, kar se tiče tarifnih preferencijalov. Po našem mnenju potrebujemo za to eh, nov, delegir nov delegirani akt. In še petič, eh, mednarodna organizacija dela mora sodelovati v vseh eh, tovrstnih trgovinskih sporazumih. To smo že naredili po katastrofi v Bangladešu, katastrofi v Rani plazi. Prizadevati si moramo za rezultate. Javnost še naprej ne bo zaupala trgovinski politiki, eh, če ne bomo zagotovili pravičnosti eh, v zvezi s tem. Hvala. Eh. Najlepša hvala, gospa Curtin Darling. Naslednja je gospa Anne-Marie Minar. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospe Begin za njeno poročilo. rada bi spostavila javno zdravje in pravice delavcev. To je zelo pomembno, ampak zdi se, da eh, to poročilo slepo verjame v prosto trgovino. Zakaj verjamete, da bo svet eh, takoj boljši, če si bomo prizadevali zgolj za doseganje ekonomskih ciljev? Boljše je za naše okolje, če ne prevažamo blaga eh, iz, na tisoče kilometrov oddaljenih krajev. Bolje je, da zagotovimo lokalne verige. Seveda veri, v, živimo v globalni vasi in nikomor nočem iz rok iztrgati kave ali pa računalnikov, ampak potrebujemo trgovino zaradi pravih razlogov, ne zgolj trgovine zaradi eh, trgovine same. Pri tem moramo spoštovati osnovna načela in vrednote eh, Evropske unije mislim, da je pomembno, da pozovemo tudi eh, k pripravi mnen o eh, sodbah sodišča. Gospa Hautala, izvolite. Uh, uh, Živimo zelo po, eh, v zelo pomembnem obdobju, zlasti z vidika naših politik. In eh, tu imamo to poročilo, ki se nanaša na trgovino za vse, eh, kakor tudi eh, naše cilje trajnostne cilje do leta 2030. Gre za eh, dvoje izzivov. Potrebno je podpreti eh, veliko različnih eh, predlogov za trajnostni razvoj eh, in eh, trenutno eh, ni eh, nobenega podjetja, ki bi najemalo eh, oziroma ponujalo delo pod suženskimi eh, pogoji. In Evropska unija prav gotovo igra pomembno vlogo, da eh, pri oblikovanju ustreznih pogojev za eh, trajnostni eh, razvoj. In potem gre tu za. Eh, eh, za boj proti korupciji in pa tudi eh, to narediti s pomočjo civilne družbe. Hvala lepa. Sedo ima gospa eh, ministrica, gospa Andrikjene komisija upošteva pomembnost te povezave med eh, socialnimi in okoljskimi standardi, človekovimi pravicami in družbeno odgovornostjo, vse to je prav gotovo pomembno pri zagotavljanju trajnostne, trajnostnega razvoja in eh, oblikovanja novih delovnih mest. Eh, komisija pa bi morala imeti vodilno ulogo pri družbeni odgovornosti in svetovna trgovinska organizacija bi morala eh, prenoviti mehanizme in eh, vključiti to razsežnost človekovih pravic. Potrebno je tudi spremljati izvajanje takih klauzul in naš parlament bi bilo potrebno Eh, tudi redno. Eh, z našim parlamentom bi se bilo potrebno tudi redno glede tega posvetovati. Tu so okoljski eh, standardi in zato bi se morali vsi držati svojih odgovornosti iz las in upoštevati mednarodne standarde, ki se nanašajo na okolje, človekove pravice in družbeno odgovornost. Gospod Morel ima besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Trgovinska politika EU vzbuja tudi številne bojazni in tudi eh, skepso. In vendarle tega nismo slišali tu eh, v, na desni strani. Na eni strani je tu globalizacija in Pogosto je rečeno, da vsi nekaj dobijo in vsi nekaj izgubijo, vendar vemo, kdo izgublja industrija, kmetijstvo, eh, potem tudi družbene storitve in tu prihaja do sistematične demontaže. In eh, na desni strani Govorijo sicer o pravični trgovini, vendar je potrebno vedeti, da eh, je tu vse več dvostranskih sporazumov, vendar to eh, ne jamči nujno izboljšanja razmer drugič, potrebno je biti dovolj pogumen, da se zaščitimo. Zaščitimo industrijo, zaščitimo ranljivo, ranljivo eh, kmetijstvo. Tudi kolegi so to povedali, vendar moramo še veliko storiti. Veliko napredka je še potrebnega. Gospa Krasmander. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Trgovina za vse to zame kot socialdemokratsko pomeni, da tako dobiček in blaginja raz, da se razdelijo med vse, da se izboljša življenski standard eh, vseh, ne samo da nekateri nekaj profitirajo od tega. Nova trgovinska in investicijska politika mora vključevati tudi delojemalce, kot tudi potrošnike, to se pravi vse državljane in mora odpirati tudi MSP in več priložnosti v mednarodni trgovini. Odgovorna politika ščiti vrednote Evropske unije in jih tudi spodbuja, kot so demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, pri čemer je nujno potrebno upoštevati načela odgovornosti, družbene odgovornosti in trajnosti pričemer je treba vključiti tudi sankcije v primeru kršenja človekovih, socialnih in okoljskih pravic. Zato potrebujemo tudi ustrezen nadzor civilne družbe in eh, interes, predstavnikih interesnih skupnosti od komisije in sveta. Pričakujem, da nas bo zeli resno in izvedli te zadeve. Silva Pereira. Hvala. Eh, hvala lepa, predsedujoči.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 ki jo je objavila eh, komisija, je eh, strategija, ki naj bi bila zasnovana na takih eh, vrednotah, vključno z človeškimi vrednotami, vendar pa rast, trajnostna rast ne more biti rezultat samo nekih zavezujočih klauzul. Evropska unija mora narediti vse, da imamo stalno, stanovitno trajnostno naravna, naravnanost. Bem-vindos a este Parlamento e assegure a monitorização e avaliação dos acordos comerciais. Zato moramo upoštevati ob stoječe trgovinske sporazume, ki so trenutno v pogajanjih. Ta parlament bi moral biti tudi vključen v to delo. Samo tako bomo lahko zagotovili da bo trgovinska politika ustrezno oboštevana tudi pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Še, uh, Smo pri postopku CashDI. Gospod Kelly. Hvala lepa. Eh, sem član eh, tega odbora. V preteklosti ni bilo toliko uh, vprašanj, ki bi jih obravnavali, sedaj pa je temu tako. Namreč, če lahko država, neka država več trguje z drugo državo, to pomeni več izvažanja, več delovnih mest in več eh, prihodka. Zato se zauzemam za in podpiram prosto eh, carinski. Eh, prostotrgovinski sporazum, ki ga imamo naprimer z Vietnamom in to je pomagalo njim in je pomagalo nam ali pa skorejo naprimer. Vendar pa je potrebno iti naprej. Strategijo, ki jo imamo, pa komisija tega ne more narediti. Zlasti ne za vidika človekovih pravic in družbene odgovornosti. Tako da lahko upamo, da se bodo pogajanja še nadaljevala. Gospa Ward, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Gospa komisarka. Mislim, da že imate dokument, ki vam lahko pomaga. E, na 20 straneh, ki govorijo o mandatu e, za trgovino in govorijo o tem, da trgovina zadeva izmenjavo med različnimi regijami, ki e, tako izmenjujejo svoje proizvode, veščine in ta dokument je nastal leta 2014. Podprl ga je ta parlament, preden sem bila izvoljena. In, eh, in sicer je nastal s posvetovanjem več kot 50 eh, civilnimi družbami, vključno s sindikati. Mislim, da bi si morali ponovno ogledati ta dokument, eh, kajti mi smo se tega poslužili v naših kampanjah, vsebuje veliko različnih sporočil in omogoča sodelovanje s temi organizacijami. Tako da prosim, če ponovno ponovno upoštevate ta dokument. Gospa Tomašič, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska unija je ponosna na visoko raven človekovih in državljanskih pravic in si želi, eh, da eh, vsi njeni politični, vojaški in trgovinski partnerji, eh, da si delijo enake vrednote in standarde. Vprašanje seveda pa je, pravzaprav, kje nastaja škoda in pravzaprav si največ škode povzročimo sami.

Tu eh, so Kitajska, Rusija, države za, zaliva. Eh, nihče od njih pa ne spoštuje človekovih pravic. In eh, lahko rečemo, da ne glede na to z njimi trgujemo. Tu gre za neke vrste licemirnega odnosa, ki otežuje naš izvoz in tudi gospodarski razvoj. Če že trgujemo s celim svetom, tudi z državami, katerih človekove pravice so na nizki ravni, potem eh, omogočimo in spodbujemo to trgovino za eh, človekove pravice, pa se borimo na druge načine. Este debate reflete as contradições profundas de um sistema neoliberal assente no livre comércio. Hvala lepa. Liberalni sistem proste trgovine je sam po sebi kontroverzen realnost kaže, da ne moremo z ohlapnimi eh, pravicami pomagati tistim, ki jih izkoriščajo znotraj in zunaj Evrope. Varnostne eh, klauzule v sporazumih z Evropsko unijo se vedno znova eh, postavljajo pod vprašaj, čeprav prihaja do, do kršenja človekovih pravic, ni kazni interes velikih koncernov in eh, posameznikov so nekaj, kar bo vedno obstajalo, čeprav vedno govorimo o družbeni odgovornosti podjetij, zato potrebujemo nov model sodelovanja in spoštovanja soverenosti nacionalnih držav. Hvala lepa. Gospod Čogor. Trade Trgovina je samo bistvo Evropske unije eh, in eh, hkrati pa je to lahko tudi največji promotor eh, človekovih pravic in zato ne smemo tega ne upoštevati v bodoče bo 90 odstotkov svetovne trgovine potekalo izven Evropske unije. Zato, če želimo podpreti nova delovna mesta in eh, tudi se zauzemati za svoje stališče, moramo spodbujati človekove pravice eh, prek trgovine in to pomeni, da ne smemo izgubljati časa. Zato je potrebno revitalizirati obstoječe sporazume, eh, izvajati tiste, ki so že sprejeti in hkrati hkrati voditi bolj informirano politično razpravo. Hvala lepa. Eh, uh, Marjas. Gospod Marjas. Hvala lepa. Eh, do sedaj je evropska strategija na področju trgovine in naložb eh, bila politika zasnovana na, eh, na, na transparentnosti in v interesu svojih državljanov. In tu je tudi ta Evropski sklad za naložbeno strategijo gospoda Junkerja čemu naj bi eh, se namenilo približno milijardo naložb in eh, tudi v Grčiji, kjer je prišlo do zla, zloma, smo, eh, nam je bilo obljubljenih veliko projektov, vendar pa se izvaja en sam. Eh, tu so potem tudi vprašanje mednarodnih sporazumov, kot bodo eh, te tip, potem eh, tisti, ki se nanašajo na eh, kmetijstvo in eh, potekajo tudi različne dejavnosti, ki pa potekajo na rovaš majhnih in srednjih podjetij. Zato bi bilo potrebno pomagati Grči. Hvala lepa. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Paní komisařko. Hvala lepa. Gosp... Gospa komisarka, lahko se vprašamo, ali je pravičnejša trgovina sploh mogoča. V to verjamem skupaj z drugimi eh, kolegi, vendar pa mora tudi parlament iz, opraviti svojo nalogo. In menimo tudi, da e, če naprimer neko evropsko podjetje ne deluje več na določenem e, področju zaradi človekovih pravic in tako dalje, se bo tu pojavil drug podjetnik oziroma drugo podjetje, ki pa nima nobenih tovrstnih zadržkov. Na trgovino bi bilo potrebno gledati z več eh, vidikov in sicer eh, najprej upoštevati svetovno razsežnost, so pa tu prav gotovo še druga možna gledišča. In nekateri, nekateri geografski sektori, naprimer, eh, zlasti bi to morali upoštevati. Zato je potrebno eh, to narediti ob upoštevanju vseh dejstev. Gospa komisar. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Vsem se vam zahvaljujem za to nad vse zanimivo razpravo. In prav gotovo smo slišali tudi številne zanimive predloge na podlagi obeh eh, poročil. Eh, omenjena strategija ima tri cilje. Prvič, da morajo naši trgovinski sporazumi biti učinkoviti, pomeniti, pomeniti dejansko tudi prednost za podjetnik, podjetnike. In trgovina je odličen, eh, odlično sredstvo za boj proti revščini, vendar pa mora ustrezno potekati in to je tisto, na kar se sporazumi osredotočajo. Potem gre tu tudi za storitve, za e-trgovino in podobno in pa seveda velik pomen tudi predelovalne industrije v Evropski uniji. Poskrbeti moramo za to, da bodo naši področniki resnično eh, imeli Eh, nekaj od eh, te trgovine, potrebno je tudi zagotoviti majhnim in srednjim podjetjem, da so podučena o trgovini in da dobijo potrebne informacije. Sicer pa je potrebno reči, da ne moramo da ne moremo razrešiti vseh človekovih eh, kršitev človekovih pravic eh, s trgovino. Trgovinske politike so različne, zonalne politike so eh, različne, vendar pa prav gotovo lahko naredimo več eh, in lahko na tak način tudi uveljavljamo te vrednote. In eh, prav, Prav tako eh, smo, eh, imamo na voljo mehanizem za razreševanje sporov na trgovinskem področju. Začeli smo pogajanja eh, z Mehiko in tu je vključen tudi boj proti korupciji. In Evropski parlament, komisija in komisija morajo priti tudi do sporazuma in se zediniti okrog sporazuma, ki se nanaša na Eh, preprečevanje eh, eh, mučenja in hkrati moramo tudi več vedeti o trgovini in res pa je, da moramo začeti izvajati politiko drugače, na drug način. In kar zadeva te tipa, lahko rečemo, da tu delamo, kar eh, lahko eh, in enako velja tudi za vse druge trgovinske sporazume. In eh, to je naloga komisije, naloga tudi parlamenta za njegov prispevek in Seveda lahko naredimo več za vidika enakosti eh, med spoloma in eh, to upoštevamo naprimer tako v presoji učinkov kot tudi v eh, drugih okvirih, vendar pa je res, da lahko storimo še več in zato pozdravljam vaše sugestije, ki jih bom podrobno preučila. Objavili smo delovni dokument pred nekaj leti o trgovini glede Eh, najhujših oblik eh, eh, dela otrok. In težko pa je to obravnavati, dejstvo je, da to pobliže spremljamo s trgovinskimi partnerji in skušamo čim bolj izboljšati svoj sistem tudi na tem področju. Potem, kar zadeva komisije, kar zadeva parlament, tu so tudi druga področja, ki jih je še moč izboljšati, vendar pa je potrebno skleniti take sporazume, ki bodo v prid našim državljanom, potem tudi potrebne zaščitne ukrepe, kako bolje uporabljati. Eh, sklad za eh, globalizacijo in podobno. Hkrati pa eh, sodelujemo tudi s številnimi tako razvitimi državami kot državami v razvoju, da bi še izboljšali trgovinske sporazume, zato da bi bila večja eh, preglednost, večja učinkovitost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem za njihove predloge, za njihove prispevke. Na vsak način je potrebno narediti vse, da bo trgovina eh, trajnostno naravnana in da bo učinkovita. Gospa Forenca. Eh, presidente. Eh, Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Ob zaključku te razprave se zahvaljujem poročevalcem v senci in vsem eh, tistim, ki so eh, sodelovali v razpravi. Tu so tudi nekateri, pregle, eh, nekateri predlogi, ki jih eh, v preteklosti komisija eh, še ni upoštevala. In to vprašanje človekovih pravic ni samo nekaj, kar se dodaja v te trgovinske sporazume. Potrebno je zagotoviti, da bo to obstajalo tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije, mednarodne organizacije dela mora biti zajeto v trgovinske sporazume, zato da postane zavezujoče. In kajti v preteklosti smo bili še posebej razočarani, ko je šlo za skladnost, eh, eh, skladnost z zahtevami zagotavljanja človekovih pravic v tem okviru. In eh, te človekove pravice so izjemno pomembne tudi. Uh, ko eh, prihaja do pogajanj in eh, eh, Potem so tu še drugi sporazumi, kjer je potrebno predvideti, predvideti zavezujoče, zavezujoče določbe za trgovinske partnerje. Ne strinjam se s komisarko, eh, ko gre za te ti, potrebujemo več preglednosti, več demokracije. To je res, zagotoviti vsem eh, dostop do informacij, zagotoviti eh, možnost izvajanja človekovih pravic. Ne sme biti to podvrženo dobičkom. Gospa Begin, hvala lepa. Hvala predsedujoči. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki eh, so prispevali k temu poročilu. To ni bila lahka naloga, kajti poiskati smo morali tudi kompromise med najrazličnejšimi vidiki zapletenimi vidiki trgovine, govora je o eh, prosti trgovini, potem o konkurenci, kako to spodbujati. Vendar pa mislim, da nam je uspelo zlasti posredovati jasno sporočilo in eh, zato se zahvaljujem odboru INTA za eh, njihovo podporo in sporočilo je o tem, da je trgovina spodbujevalec, dejavnik tudi eh, dobrobiti državljanov, ne le v Evropski uniji, temveč tudi po celem svetu. To poročilo ni nekaj revolucionarnega, je pa prav gotovo korak v pravi smeri. in eh, sicer, da znamo priznati, kar ne, eh, kaj ne deluje dobro, eh, to je pomembno, kar pa je zlasti težko, je zasnovati nekaj na drugačen način, na boljši način. Zagotoviti moramo, da izboljšamo tisto, kar je že bilo narejenega, in v glede trgovinske eh, strategije lahko rečemo, da smo to eh, usmerili, pravilno usmerili, vendar pa eh, ne, ni tu govora samo o povečevanju odstotkov trgovinske menjave, temveč mnogo več. In veselim se že glasovanja jutri. Hvala lepa.